Good evening to everybody. Vsi lepo pozdravljeni. Dobrodošli vsi predstavniki iz nacionalnih parlamentov. Dobrodošli na tem srečanju medparlamentarne skupine in odborov. V prvem delu tega zasedanja bomo govorili o evropskem jamstvu za otroke kot orodju za boj proti revščini in potem še drugi del poštene minimalne plače. Preden pridemo na vsebino naše razprave, še nekaj besed o organizaciji. Kartončki za govor so na voljo v dvorani in nacionalni poslanci, evropski poslanci lahko izpolnite ta kartonček, če se želite oglasiti. Imamo sicer samo bele kartone, izgledajo takole, kot vidite, ampak to so res eh, torej posebni kartoni za prvi in pa drugi del zasedanja. Torej, pogledajte se to. Takole bomo razdelili čas za govor. Trije nacionalni poslanci in potem en evropski poslanec. In potem spet eh, trije nacionalni poslanci in tako dalje in tako dalje. Morda bomo to formulo še prilagodili tekom razprave, če bo to potrebno. Sedaj pa gospod Gordon Maras, predsednik odbora za delo, pokojninski sistem in pa socialno partnerstvo iz Hrvaškega parlamenta. Torej, prosim, da prevzavete predsedovanje in podate svoje vodne pripombe. Hvala lepa. Bom govoril v hrvaščini, zato prosim, da si nadejete slušalke. Gospod in gospodje, gospa Duriš Nikolsonova, dragi kolegi in kolegice, zelo vesel sem, da lahko nagovorim nacionalne in evropske poslance tukaj. Vse vas lepo pozdravljam. Danes bomo na tem odboru govorili o dveh pomembnih eh, temah. Najprej Evropsko jamstvo za otroke kot orodje za boj proti revščini. To bo prva tema, kajti vsi se zavedamo, kako zelo pomembna je demografska slika in pa kako zelo pomembna so naša prizadevanja na tem področju. Namreč, da zagotovimo enake ali pa vsaj podobne standarde za vse naše državljane, za vse tiste, ki živijo v Evropski uniji. Mislim, da je ta tema izjemno pomembna, sploh glede na to, da se prebivalstvo stara. Vsi dobro vemo, da je treba vlagati v prihodnost in otroci so naša prihodnost. Pred nami so številni izzivi in zato moramo nujno ukrepati. Zelo veseli smo, da je tudi nova Evropska komisija ugotovila, da je to dejansko zelo pomembna tema. In tukaj je z nami oseba, ki je neposredno odgovorna za demografijo. Dobroka Šujca namreč, podpredsednica Evropske komisije, je pristojna za to področje, oziroma tudi za demokracijo in demografijo. In res prosim, da nas nagovorite. Hvala lepa, gospod Maras. Dragi kolega komisar Šmit, dragi poslanci, torej iz Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov. Najprej hvala lepa za to priložnost, ki ste mi jo dali, da lahko tukaj povem svoje mnenje o evropskem jamstvu za otroke. Eh, kolega Čentelon in pa Dombrovski ste že popodne govorila o evropskem semestru skupaj z vami. Sama pa sem tukaj zato, da podprem obvestilo predsednice Fodoranove eh, iz eh, lanskega julija glede evropskega semestra. Pravi, da imamo tudi jamstvo za otroke kot del evropskega semestra. Ursula von der Leyen je povedala takole, več moramo vlagati v prihodnost naših otrok. In sporočilo je zelo jasno. Te besede povzemajo to, kar je povedala gospa von der Leyen, namreč meni, da je zelo pomembno, da obravnavamo pogoje, v katerih odraščajo otroci v Evropi, sploh revščina med njimi je zelo pomembna. Skupaj s kolegom Šmitom si bomo prizadevali za to, da pripravimo Evropsko jamstvo za otroke leta 2021. Vsi poslanci tukaj se gotovo strinjate, če rečem, da morajo imeti otroci dostop do storitev in podpore, ki jo potrebujo tekom celotnega um, otroštva in najstništva. V tretjem členu pogodbe Evropske unije so zapisane te pravice otroka in pa da jih je treba zaščititi. Kakšna pa vloga Evropske komisije s tem v zvezi? Rada bi podprla vse države članice v delu z otroki. Novembra 2017 je parlament skupaj s svetom pa komisijo zagotovil to, da bo boj proti otroški revščini ključen del evropskega stebra socialnih pravic. Spoštovani poslanci in poslake, med zaslišanjem tukaj, ne v tej dvorani, ampak v parlamentu, sem dejala, da je moja prioriteta to, da vlagamo v otroke in tega se še vedno držim. In še enkrat ponavljam, potrebujem vašo podporo za to, da poskrbimo za to, da se bo to dejansko zgodilo v praksi. Res bi rada nadgradila eh, na priporočilih komisije iz leta 2013 glede vlaganja v otroke. Prekiniti začarani krok pomankljivosti in slabosti. To je bil takrat naslov tistega priporočila. Potrebujemo kakovostne storitve in službe in treba mogočiti otrokom, da se vključijo v demokratično življenje Evropske unije. Naša dodana vrednost na Evropski ravni EU pride v obliki jamstva za otroke, s čimer bi se lotili še obstoječih ovir na nacionalnih ravneh. Predvsem gre za prepreke, ki preprečujejo otrokom, da pride do storitevnih služb, ki jih potrebujejo za svoj razvoj in blaginjo. Celostno jamstvo za otroke mora predvsem vključiti tudi eno starševske družine. Treba je starše čim bolj vključiti na trg dela, potem dostop do izobraževanja, zdravstva, nastanitve in pa um, ustrezne prehrane od samega rojstva. Vse to je zelo pomembno. Uh, komisija trenutno ocenuje vsebino in pa časovnico za to pobudo Evropske jamstva za otroke. Komisar Schmidt eh, bo čez nekaj minut predstavil več podrobnosti o tem pomembnem dosjeju. Prav tako sem se sredotočila tudi na celostno strategijo za pravico otroka v tem postopku smo še v zgodni fazi, a nas cilj je to, da pripravimo ukrepe za začito ranljivih otrok eh, na spletu in tudi sicer prav tako potrebujemo pravosode, ki je prijazno otroku in prav tako se moramo bojevati proti nasilju na vseh ravneh. Gotovo boste veseli, če rečem, da bi s to strategijo morali tudi spodbujati udeležbo otrok v demokratičnem življenju Evropske unije. Pod okriljem konference o prihodnosti Evrope, bi lahko vključili tudi dialoge z otroki in pa tudi poletne tabore. Tam bi lahko potem govorili otroci glede na katerih konkretnih tem. Komisija se je že povezala z mladino in pa z otroki preko različnih šolskih programov. Prav tako bi se sotočila tudi na to, da je treba zaščititi otroke, migrante in pa mladoletnike brez spremstva ti so eni izmed najbolj ranljivih eh, v današnji družbi. Dragi poslanci, ne moramo zanemariti teh generacij otrok. Imamo močno pravno podlago, naprimer eh, člen 3.3 pogodbe je dobra podlaga in pa tudi eh, člena 24 in pa 32 listine o temeljnih pravicah. Potem je rajst ključnih točk Evropske agente iz leta 2011 za pravice otrok, tudi to je ključno. Prav tako ne smemo pozabiti tudi na konvencijo OZN za pravico otroka. Vse države članice EU so podpisale ta dokument. Seveda želim široko posvetovanje z vsemi zainteresiranimi stranmi, s civilno družbo, nevladnimi organizacijami. Ampak za koga to sploh počnemo, zakaj to počnemo? Za naše otroke, seveda. In zato želim poslušati tudi same otroke. Kot sem že povedala, mora poštevati njihove želje in potrebe. Strategijo bomo gotovo sprejeli v prvi polovici leta 2021. Dragi poslanci, drage poslanke, vsi smo bili nekoč otroci. Zato je res pomembno, da ima vsa otrok pravico in pa dostop do enakopravnega skodišča na začetku življenja. Naše politike bodo neposredno vplivali na te otroke in zato nas zanima, kaj mislijo tudi na tej konferenciji o prihodnosti Evrope. Jih želimo slišati. Drage poslanci, tukaj predvsem to želimo vključiti v sistem za socialo in pa za človeko pravice. Imamo tudi agenda 2030, to za en za trajnostni razvoj. Tudi tukaj so pomembni cilji. Cilj strategije je to, da bi lahko dosegli dodano vrednost za globalno zaščito pravic otrok. Kajti to bo tudi pomembna retorika za naprej, uh, kjer bomo lahko tudi na mednarodnem odru govorili o tem. V našem delu se moramo vedno spomniti naslednje. Otroške pravice so univerzalne, splošno veljavne. Otrok ostane otrok, ne glede na to, iz kje, oziroma kje so se ti otroci rodili. Hvala lepa. You, Ms. Uh, Ms. Hvala lepa, gospa Šujca. Hvala lepa za te uvodne besede. Upam, da vaš načrt vključuje tudi dostop do interneta za otroke in pa tudi zaščito otrok na spletu. Prej me je poklicala hčerka, ni rekla, rada ti imam, ampak je rekla, um, pri nas ne dela internet. Skratka, otroci imajo različne prioritete. Sedaj pa gospod Nikola Šmit, evropski komisar za delo in pa socialne pravice. Gospod Šmit, beseda je vaša. Hvala lepa, dragi predsedujoči, spoštovani poslanci in poslake. Najprej napovem, da sem zelo vesel, da sem lahko tukaj na tej razpravi. To je zelo pomembna aktualna tema. Ravno tukaj v Evropskem parlamentu se je prvič pojavila ideja o jamstvu za otroke. In se lepo spomnim, Že leta 2015 sem bil na seminarju, katerimu je predsedoval eden od teh kolegov tukaj in takrat sem bil predstavnik Luksemburškega predsedstva svetu. Takrat se je prvič pojavila ta zamisel, kot je že bilo rečeno. Predsednica komisije je obljubila, da bo nadgradila vašo idejo tega jamstva za otroke. To jamstvo bomo sprejeli, zato da bi podprli vse otroke, ki potrebujejo to podporo. Zelo počaščen sem, da lahko vodim ta portfelj pri tem urodju, to je del socialnega stebra in pakcijskega načrta. Skupaj z podpredsednico Šuljco bova delala tem, ona je ključna za pravice otrok in skupaj bova pripravila to celostno strategijo glede pravic otroka otroci v reščini začnejo s slabšega izhodišča kot pa drugi, to je nepošteno, ampak vemo, da revščina prizadene vse v družini in starše in otroke, oboje. Revni otroci ponavadi živijo v revnih družinah. Prav zato moramo to ukrepanje umestiti v širši pristop boja proti revščini. Če se lotimo težav staršev, če imajo oni več možnosti, potem je to koristno tudi za njihove otroke. Tudi za starše potrebujemo enake možnosti in pa dostojno delovno mesto za vse, tako da um, ljudje dobijo čim boljše izobraževanje, veščine in usposabljanje, tako bo to izboljšalo njihove možnosti za boljše delovno mesto. Prav tako potrebujemo poštene delovne pogoje, bomo pozneje govorili o pošteni minimalni plači. Ampak že sedaj pa ne podarim naslednje to je urodje, ki prispeva k dostojnemu življenju za starše in otroke. Prav tako moramo zagotoviti ustrezno socialno zaščito in pa dostop do osnovnih storitev. To je ključen instrument za boj proti revščini in izključevanju. Načelo 11 Evropskega stebra o socialnih pravicah, kar je tudi predlaga Evropski parlament, torej vi, izpostavlja otroške pravice, pravice do izobraževanja in pa ustrezne oskrbe ter dostojnega življenja otroštva. Prav tako piše, da moramo zaščititi otroke pred revščino. Otroci iz prikrajšanih eh, družin imajo pravico do specifičnih ukrepov za to, da se okrepijo možnosti za vse. Tukaj lahko to jamstvo za otroke dejansko zagotovi dodano vrednost. Namreč preveč otrok je na pragu revščine ali pa so izključeni v EU in te številke moramo znižati. Leta 2018 je bilo skoraj 19 milijonov otrok prizadetih zaradi revščine v EU 27 držav. Takrat je bilo Združeno kraljestvo še vedno članica in potem bi v bistvu dodali še 4 milijone, ehm, torej 23 milijone otroške revščine morda v kakšnih državah hujša kot pa drugih, ampak skupna značilnost pa je, da ta problem obstaja v vseh državah članicah, tudi v bogatejših. Prav zato pročujemo instrument, s katerimi bo, bi sprožili ukrepanje v državah članicah, tako glede političnih prioritet, kot tudi glede tega, da bi zagotovili ustrezna nacionalna sredstva za to področje. EU lahko igra ključno vlogo v boju proti otroški revščini preko spodbujanja inovativnih pristopov. Tako da podpremo prave naložbe in pa da oblikujemo ustrezen inovativni okvir skupaj z državami članicami. Na takšen način lahko pospešimo prizadevanje in pa ukrepe na terenu, tako da bomo tudi politično voljo in pa sredstva usmerili v pravo smer. S pripravo instrumenta se moramo sretočiti na otroke, ki najbolj potrebujo to pomoč in pa na njihov dostop do storitev. Se strinjamo. Kakovostno izobraževanje v zgodnem otroštvu, skrbstvo šole, dostop do zdravstva in pa čim boljša prehrana ter pa ustrezna stanitev. Vse to so pomeni dejavniki, ki lahko prekinijo ne, negativni začarani krok revščine za te otroke res moramo upraviti svojo domačo nalogo, tako da bomo pripravili čim boljši instrument. Prav zato bo komisija delala na študiji izvedljivosti. To je zaprosil tudi parlament. V ponedeljek smo pripravili prvi del študije in na takšen način bomo lahko zasnovali prave politike. Otroško jamstvo bo eden izmed mehanizmov, s katerimi bomo prispevali k boju proti revščini pa izključevanju Evropske unije kot rečeno že prej. Ukrepi za starše so koristni tudi za otroke. Prav tako bo komisija tudi pripravila celosten instrument za boj proti revščini, ki podpira države članice za to, da se bojujejo proti revščini vseh. In to jamstvo za otroke bo en ključni del te večje sestavljanke. Akcijski načrt za izvajanje uh, socialnega stebra, to je še en pomemben del tukaj imamo različna načela, s katerimi potem lahko pripravimo politike za boj proti socialni izključnosti, za delovna mesta, za dostojno delovno mesto, za veščine, socialno zaščito, dostopne socialne storitve in pa predvsem tudi cenovno dostopna stanovanja. Leta 2021 bomo predstavili to jamstvo za otroke. Najprej se bomo ustrezno pripravili, se bomo posvetovali z vsemi zainteresiranimi stranmi pri čemer bomo tudi upoštevali rezultate pripravljalnih ukrepov ter pa vsa posvetovanja, ki bodo potekala glede eh, močne um, Evrope in pa tudi z, um, ukrepov za pošteni prehod. Parlament je predlagal ukrepe, komisija jih je začela izvajati in vse to nam pomagalo pri našem delu. Prav tako bomo še nadaljevali z pilotnimi projekti na tem področju marsikaj že poteka. Včeraj sem bil na konferenci, kjer smo zaprli eh, prvo fazo pripravljalnih ukrepov. Um, prav tako smo dobili tudi prvo študijo izvedljivosti, potem um, naslednje faze, dve in pa tri, uh, eh, ste pa sedaj tako na vrsti. Prav tako treba tudi poštevati to, da bi lahko dobili tudi evropska sredstva iz različnih instrumentov, sploh e SF, je takšen primeren instrument. Uh, v resoluciji iz prejšnjega aprila ste dejali, da bi se morali pri financiranju iz SFA plus osredotočiti predvsem na storitve pa na najrevnejše otroke. 5,9 milijarde sredstev iz SF plus naj bi namenili za to jamstvo za otroke in države članice bi morale prispevati vsaj 5 odstotkov svojih eh, sredstev za ISF, e za to, da izpolnijo priporočilo komisije za leto 2013 glede vlakna v otroke. Zelo skrbno bom spremljal trialoge na tem področju, ampak ne bomo začeli z ničle. Evropska sredstva že sedaj pomagajo številnim prikrašenim otrokom. Zato je naš cilj to, da zagotovimo ustrezne vire za podporo vseh otrok, ki to potrebujo. Sama evropska sredstva ne bodo zadosti. Tako otroci ne bodo šli revščini, kajti sedaj eh, potrebujemo tudi nacionalna sredstva, potrebujemo nacionalne razprave o tem, kako bi lahko uporabili to jamstvo za otroke in kako bi to lahko začeli izvajati v praksi. Vloga nacionalnih parlamentov je ključna in danes ste vsi tukaj. Res vaša vloga je izjemno pomembna. Tukaj potem uh, imamo tudi Evropski sklad za regije in pa Invest EU. Če bomo ustrezno ciljno usmerili ta sredstva, potem lahko dosežemo prave sinergije in dosežemo prave spremembe. Ampak kot prvo potrebujemo skupno zavezanost v hravneh na evropski, nacionalni in lokalni ravni, eh, tako da bomo vsi skupaj vlagali v odporno družbo, pošteno družbo. Boj proti otroški revščini je pomemben del naših prioritet, kot je to že povedala podpredsednica Šujca, pa tudi predsednica komisije v preteklosti. In to bo del naših specifičnih, to bo del naših specifičnih priporočil za posamečne države, kar je tudi del Evropskega semestra, o čemer ste prej govorili. In o tem bomo govorili skupaj z vladami, pa tudi skupaj z socialnimi parlamenti, s civilno družbo, in pa z regionalnimi in lokalnimi organi, kar pomeni z vsemi zainteresiranimi stranmi. Hvala lepa. Hvala lepo gospodinu Nikolasu Šmitu, evropskom povjerenju. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Nikola Šmit, evropski komisar. Sedaj pa Eduardo Baroko de Melo, član uh, portugalske parlamenta. Dear co-chairs from the European Parliament. Spoštovani so predsedujoči iz Evropskega parlamenta in Hrvaškega predsedstva, pa predsednik Evropske komisije in Evropski komisar za zaposlovanje in socialna pravica. Najlepša hvala, da ste me povabili na današnje srečanje. In razprava je res um, umestna za to, da lahko govorimo o um, prehodu iz prejšnje paradigme v novo za bolj močno socialno Evropo in za pravični prehod. Zelo pozitivno je, da je komisija predstavila to pobudo o jamstvu za otroke in smernice, kar je zelo pomembno pomembno v okviru Evropskega stebra socialnih pravic. Evropska komisija bo predstavila tudi akcijski načrt za izvajanje Evropskega stebra socialnih pravic za leto 2021. Evropska komisija je organizirala konferenco, s katero smo zaključili prvo fazo študije o jamstvu za otroke. Študija kaže, iz leta 2021, da 21 odstotkov evropskih otrok živi v revščini, 8,5 odstotka v mm, resni materialni revščini, 9,3 odstotka v gospodinstvu, kjer nihče od staršev ni zaposlen, 2,5 odstotka otrok pa živi v okoliščinah iz vseh treh kategorij. Predsedujoči je prosil govornika, da govori počasneje revščina zadeva vse države članice. V vseh državah članicah torej najdemo revščino otrok. Podatki z leta 2014 kažejo, da je v Romuniji in Bolgariji celo 70 odstotkov otrok v stiski. Od revščina otrok je torej evropski problem, vendar pa tudi vir neenakosti v državah članicah. Leta 2014 je svet sprejel priporočila ulaganje v otroke. Napredek pa je bil počasen. Let, do leta 2017 je samo devet držav članic sprejelo pobude za ukrepitev teh politik in zelo malo napredka je bilo narejenega na področju socialne. Eh, socialnih pravic, izkorenjene revščine otrok in socialnega izključevanja. Evropski parlament je zato sprejel resolucijo novembra leta 2050, kjer se poziva k evropskemu jamstvu za otroke, ki je še potrdi, bil potrjen v resoluciji za ESS, plus, o katerem smo glasovali aprila leta 2011. V moji državi um, smo znižali stopno revščine od leta 2015 vendar pa smo ugotovili, da potrebujemo širšo strategijo, ciljno usmirjene politike in javne politike, kot je plačen starševski dopust, mrežo za varstvo otrok in vlaganje v socialna stanovanja. Zato menimo, da jamstvo za otroke mora postati nov integriran pristop za napad na vse različne vidike revščine otrok. Moramo poskrbeti za to, da imajo vsi otroci v Evropi dostop do brezplačnega zdravstva, brezplačnega šolanja in prehrane. To je ulaganje v stabilnost in v blaginjo Evropske unije. Zato, da to dosežemo, pa moramo opoštevati različne pobude. Evropska komisija mora sodelovati s državami članice za vzpostavitev skupnih kazalnikov in eh, za doseganje skupnih ciljev več razsežnostnega področja revščine otrok. Komisija mora razviti eh, zelo natančno določene kazalnike za mm, referenčne stopnje v državah članice, da lahko to merimo na celovit način. Jamstvo za otroke mora postati prednostnega pomena za uporabo evropskih sredstev. V Evropskem parlamentu obstaja vse splošno, vse splošna podpora za dodatnih 5,9 eh, milijona svežih sredstev v skladu ESS plus v večletnem finančnem okviru za obdobje 2021 do 2025 pa želimo še dodatnih 5 odstotkov za ESS. Vendar pa smo zaskrbljeni zaradi pogajalskega okvira, ki ga je predstavil Evropski svet prejšnji petek, kjer predvidevajo znižanje sredstev za ESS za 1,7 milijona evrov kar eh, je še dodaten res v primerjavi z 2,3 milijona, ki jih je predstavila komisija. Torej, jamstvo za otroke mora biti predmet pogajan skupaj z ESS plus in VFO. Evropske države članice morajo razviti same znotraj krova ESSF in mora temeljiti na teh načelih zdravstvena oskrba, šolanje, varstvo otrok, stanovanje in prehrana. Poleg tega je treba zaščititi najbolj ranljive otroke, da ne bodo izostali od digitalne tranzicije. Treba je tudi razviti mm, sodelovanje med vsemi deležniki, kot so javne ustanove, socialne službe, nevladne organizacije, zavodi za poslovanje, izobraževalne usno, ustanove in zato, gospa Šujca, se že veselim današnje razprave, ki bo služila za podporo za konferenco o prihodnosti Evrope, ki bo začela, eh, Evrope, ki bo začela svojim delovem 9. maja. To predstavlja zelo dobro priložnost za združevanje mladih evropejcev. Najlepša hvala za pozornost. This, uh, uh, aware that you have two, two minutes. Torej, sedaj bomo dali besedo um, govornikom. Vojko Starovič je prvi dve minuti na te na voljo. <laughs> Zdaj jaz bom govoril kar v slovenščini. Veselim me, da je ena od prioritet mandata nove Evropske komisije operacionalizacija evropskega stebra socialnih pravic, kar bo nedvomno prispevalo k bolj solidarni in pravični Evropi in s tem bolj povezani in trdni skupnosti. Posebej pohvaljena je izpostavljanje jamstvene sheme za otroke, posebej za revne otroke, ki so potrebni pomoči pri izenačevanju življenjskih možnosti. Življenje v pomankanju namreč otoke prizadene na vseh ravneh in ima daljnosežne posledice. Revščina močno vpliva na otrokov fizični in duševni razvoj, se vpliva tudi na razvoj možganov, kot so pokazale raziskave na področju nevropsihologije. Torej ne gre le za pomankanje materialnih dobrin, tudi za kulturni in socialni kapital dečkov in deklic, ki živijo v revščini in je zato posledično ta njihov kapital mnogo skromnejši. Posebej težke posledice ima revščina na otroke, ki se rodijo v revščino. Ti otroci so v družini pogosto prikrajšani za potrebno varnost, spodbude in toplino ter ljubezen. Tudi kasneje v šoli pogosto nimajo ustrezne mreže vrstnikov, saj so velikokrat socialno povsem izključeni, zato ne zmorejo razvijati svojih potencialov. Svoje cilje pogosto prilagajajo možnostim družine, s tem pa se ustvari začaran krok, iz katerega je precej težko izstopiti. Za Slovenijo lahko s ponosom rečem, da je po zadnjih podatkih Eurostada, torej iz novembra dva devetnajst, stopnja tveganja revščine in socialne izključenosti otrok v Sloveniji najnižja v vseh državah Evrope, članic Evrope. Pa vendar je stopna 13,1 še vedno previsoka. Hvala. Thank you very much. Najlepša hvala. Naslednja je gospa Svetlana Angelova iz Bolgarije. Uvaženi gospodin predsedatelj, dame in gospoda. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Najprej bi rada povedala, kako zelo vesela sem, da lahko predstavim svoje stališče o tej zelo osrednji, pomembni temi. To področje predstavlja zelo pomembno nalogo za so zakonodajalce v Evropski uniji. Bolgarija podpira nadaljni razvoj socialne razsežnosti v Evropski uniji, zato je to področje toliko bolj pomembno med prioritetami Evropske komisije. Pobuda za jamstveno schemo za otroke, tako kot jo predlaga Evropska Evropski parlament je najpomembnejša pobuda Evropske komisije na področju socialnih zadev. To področje je zelo pomembno za Bolgarijo ne samo na nacionalni, ampak tudi na evropski ravni. Med bolgarskim predsedovanjem je bilo to vprašanje najpomembnejša prednostna naloga. V svetu smo takrat sprejeli celo vrsto sklepov, za izkoreninjenje revščine otrok in za povečanje socialnega vključevanja. Zato smo razvili politiko za vključevanje otrok in na področju varstva otrok. Razvijamo tudi vzgojno-varstvene storitve za zgodnje otroštvo, za otroke do sedmih let in še posebej za invalidne otroke in pa tudi zdravstveno skrbo za bodoče starše. Samo celovit eh, horizontalen pristop, ki vključuje vse deležnike, lahko pripelje do učinkovitih in dobrih rezultatov. Zato je Bolgarija pripravljena, da sodeluje pri razvijanju na naslednjih eh, pobud na področju jamstva za otroke na evropski ravni. Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo gospa Evita Grosa Zalite iz Latvije. Can you, can you open, uh, uh the mic? Mikrofon, prosim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 Blagostanje otrok je za Latvijo prednostnega pomena. Ko govorimo o jamstvu, je zelo pomembno, da ponudimo podobne priložnosti v vseh državšanicah in na evropski ravni, ko gre za oskrbo otrok za šolanje, za stanovansko politiko. Na tem področju je pred nami še ogromno dela. Veliko krat se revščina vleče iz ene generacije v drugo. In s tem vprašanjem se moramo še naprej ukvarjati. Na revščino otrok je treba pogledati širše, ne samo v nacionalnem okviru, ampak v evropskem. Okrepiti je treba blagostanje družin v Evropi. V Latviji smo izvedli veliko projektov za deinstitucionalizacijo. Naleteli smo na veliko projektov težav, za katere moramo poiskati dogoročne rešitve. Najlepša hvala. Hvala lepa. Naslednja ima besedo gospa Bilja Blinkečevite iz Evropskega parlamenta. Primal se, no reče, vždoj. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, spoštovani kolegi, najprej imam vprašanje za vas. Resnično potrebujemo evropsko jamstveno schemo za otroke. Mislim, da bi lahko vsakdo dejal z nacionalnih parlamentov ali pa z Evropske komisije, da to potrebujemo, da je to nujno potrebno. Zakaj? Zdi se, da je to nujno potrebno. Zelo logično, zelo enostavno, da vsak otrok v Litvi, v Latviji, v Sloveniji, na Hrvaškem, v Nemčiji ima pravico do kakovostnega šolanja, izobraževanja, do zdravstvene oskrbe, do prebivališča, do zdrave prehrane. Vendar pa, dragi prijatelji, zakaj torej skoraj 20 milijonov otrok v Evropski uniji v zelo bogatih eh, skupnostih živi torej v revščini? Nikola Šmit je dejal, da smo pred petimi leti začeli z bojem za izkoreninjanje revščine in takrat smo začeli um, razširiti to pobudo za schemo za otroke. Politiki iz različnih političnih skupin so dejali, da bodo podprli našo resolucijo. Ni dovolj, da imamo nacionalna sredstva, da imamo nacionalne sklade. Sodelovati moramo. Zato potrebujemo evropska sredstva, nacionalna sredstva in samo združenimi močmi bomo lahko resnično izkorenili revščino otrok. V strategiji 2020 smo dejali, da bomo dosegli nično stopno revščine. Videli pa smo, da je samo milijon otrok našlo izhod iz uh, stiske. Sedaj pa potekajo pogajanja o večletnem finančnem okviru. Če bo ostalo na takšni ravni, sem prepričana, da bodo otroci ostali v revščini, da bodo še vedno trpeli pomankanje. Zato prosim za vašo podporo in za sodelovanje, da bomo lahko rešili naše otroke. Najlepša hvala za, to, za ta čustveni prispevek. Zelo imam rad politike, ki tako strastno zagovarjajo svoja stališča. Naslednji je Ante Babič iz Hrvaške. So, thank you, Mr. Chair. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi. Zelo sem vesel, da lahko sodelujem v razpravi o tem zelo pomembnem vprašanju za celotno Evropo. Evropska unija se sooča s starajočim prebivalstvom in Zelo sem vesel, da je bila gospa Šujca imenovana za komisarko za demokracijo in demografijo. Hrvaška je sprejela nacionalno strategijo za pravice otrok za obdobje 2014 do 2020 za doseganje dobrobiti otrok blagostanja otrok, za večjo zaščito pravic otrok in za izvajanje že obstoječih nacionalnih in mednarodnih standardov na področju pravic otrok. Cilj te strategije je, da združimo vse deležnike, ki so udeleženi pri zagotavljanju pravice otrok in za reševanje najtežjih izziv in za oblikovanje nacionalnih ciljev v tem obdobju. Začeli smo strategijo sveta leta 2012 za pravice otrok in z Evropsko agendo za pravice otrok. In naša nacionalna strategija se otroročoča na štiri področja in to je otroko prijazne storitve na, v vseh obdobjih otroka na področju pravice, šolanje, izobraževanje, športnih dejavnosti, zdravstva in tako dalje. Želimo tudi odpraviti vse vrste nasilja na otroki. Tretjič, treba je zaščititi otroke v ranljivih situacijah in četrtič, da zagotovimo udeležbo v družbi za otroke. Gospod Šmit pravi, da moramo zajamčiti pravice invalidnim otrokom, da dobijo pravico do izobrazbe, do rehabilitacije, do vključevanja v družbi, v družbo da imajo dostop do zdravstvene oskrbe in do zdravljenja. Varstvo otrok je v rokah lokalnih skupnosti, ki ima različne finančne zmogljivosti. Nasplošno bi lahko rekli, da smo dosegli pozitiven napredek, vendar je še vedno prostora za izboljšavo, še posebej eh, zaščita pravic otrok v inštitucijah, eh, kar zadeva invalidne otroke in otroke v revnih družinah. Še naprej si bomo prizadevali za dodatna sredstva za krepitev pravic otrok. Najlepša hvala. Naslednja ima besedo gospa Stevin.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 upošteva dejstvo, da četrtina otrok v Evropi živi v revščini in v socialni izključenosti. To ni samo problem, ampak je to zločin nad otroki. 20 milijonov otrok mlajših od 18 let nima enakega dostopa kot drugi do šolanja, do zdravstvene skrbe, do zdrave prehrane in živijo v hudih in neprimernih stanovanskih razmerah revščina otrok ni nastala čez noč, ravno tako ni to rezultat politik in smernic politik, ki smo jih sprejeli. Izkorine revščine mora postati naš glavni cilj, vendar pa v preteklosti nismo vsi bili na isti strani, ko smo usilili nižanje plač, povečanje produktivnosti, rezali smo socialne, eh, socialno varstvo, socialno podporo in politike smo sprejemali v okviru varčevalne politike. Še posebej zato, da bi dosegli cilje različnih programov. Rastoča revščina med otroki spodkopava prihodnost našega sveta. Revni otroci imajo dosti manj možnosti v primerjavi z bogatejšimi in premožnejšimi, da postanejo dobri študenti, da razvijajo veščine in znanja, ki jih bodo potrebovali kot odrasli. Potrebujemo politično voljo, ne konvencije, potrebujemo predvsem politično voljo, česar pa Evropa nima. Uporabljamo visoko leteče besede, pretvarjamo se, da nam ni vseeno, napovedujemo sklade, ki so namenjeni predvsem birokraciji, otrok pa ta sredstva ne doseže. Mislim, da je besed dovolj in da moramo prejti k dejanjem. Najlepša hvala besedo ima gospa Anges Jungerius iz skupine SD Evropska poslanka. Uh, uh, najlepša hvala, najlepša hvala vsem, da ste prišli. Ko govorimo o odpravljanju revščine otrok, ne govorimo samo o tem, kaj lahko stojimo na evropski ravni, ampak tudi o tem, kaj lahko storimo na nacionalni ravni. Rada bi povdarila tudi nekaj, kar je dejal komisar Schmidt. Revščina otrok ni samo težava najrevnejših držav članic, ampak se pojavlja tudi v bogatejših. Sama prihajam z nizozemske in eh, revščino otrok vidimo tudi v naši državi in tega bi se morali sramovati. Vsi dobro vemo, da če se vaše življenje začne v stiski, v pomankanju, boste zaradi tega trpeli celo življenje. Pomembno je, da ugotovimo, kako lahko preko sodelovanja pritisnemo. Na udeležence v pogajanjih v četrtek ko bo govora o večletnem finančnem okviru. Sramujem se, da prihajam z nizozemske, kajti naš predsednik vlade vedno znova preveč poudarja to, da je treba proračun zajeziti pri enem odstotku BDP-ja, ne pa, da bi pogledali, koliko sredstev po potrebujemo. Zanima me, kako bi lahko učinkovito izvedli Evropski jamstveni eh, sklad, ima jamstveno schemo za otroke, da bomo lahko sodelovali in da bomo podprli naše otroke. Najlepša hvala, sedaj pa dobi besedo gospa Rosa Estaras iz skupine ELS iz Evropskega parlamenta. Najlepša hvala vsem, najlepša hvala obima komisarjema in pa tudi predsedstvu. Jasno je, da je vprašanje mladoletnih prednostnega pomena za evropske inštitucije in tudi za Evropski parlament, še posebej, ko gre za ranljive mladoletne. Sama eh, osredotočam svoje delo predvsem na invalide in na otroke s posebnimi potrebami. Države članice so tiste, ki morajo jamčiti, da revščine otrok ni. Sama prihajam iz Španije in v Španiji eh, predpostavljamo, da ni nobenega otroka brez dostopa do zdravstva, brez dostopa do prehrane, do izobraževanja. Imamo socialne službe vse službe, inštitucije, ustanove, ki so takoj sprožene, da preprečijo, da bi do tega prišlo. Če v Evropi do tega prihaja, potem to pomeni, da v državah članicah nekaj ne deluje. Sama sem. Um, delovala v regionalni vlani, vladi celih 15 let in videli smo, da je veliko otrok v, živi v pomankanju, zaradi tega, ker nima dostopa do prehrane, do izobraževanja, do prebivališča. In če do tega prihaja, potem to pomeni, da nekaj v državah članicah ne deluje. Kako bi lahko strukturirali jamstvo za otroke? Zato, da ne bo prišlo do tega, da bodo države članice prenehale z delom in da bomo mi opravljali njihovo delo. Kako bi lahko zagotovili, da bomo strukturne sklade dobro izvajali, saj so sredstva iz tega sklada zato tu. Treba je pogledati, kako deluje države članice, kaj ne deluje, zakaj prihaja do tega, da mi lahko dopolnimo eh, naše z našim delom tisto, kar počnejo države članice. Jamstvo za otroke ne sme nadomestiti dela, ki že poteka v država članica. Še posebej se moramo osredotočiti na najbolj ljive in to so otroci osredotočiti se moramo tudi na boj proti revščini. Eden od stebrov mora biti to, vse ostalo pa je v socialnem stebru. In še nekaj o invalidnosti. Vedno znova povdarjamo, da mora biti izobraževanje vključujoče, ko pa pogledamo. Številke vidimo, da so številke smešne in e, da no, v nobeni državi članici izobraževanje in šolstvo ni vključujoče. Zato moramo pogledati, kako bi lahko oblikovali socialni steber, da bomo dosegli bolj pravičen in pošten svet. Najlepša hvala vsem za upravljeno delo. Hvala lepa. Naslednji ima besedo gospod Dragoš Pilsaru, evropski poslanec. Spoštovani kolegi. Da še naprej govorimo o pomembnosti um, otrok. Ne, nas ne bo pripeljalo nikamor. Nihče ne postavlja pod vprašaj vloge otrok v družbi. Vprašanje, s katerim se soočamo, je, smo pripravljeni na korenito reformo v naših družbah. Ko govorimo o zelenem eh, dogovoru, moramo pomisliti tudi, mogoče pa potrebujemo nov dogovor za otroke in za mlade v Evropski uniji. Za to gre prihraniti bi morali eno, en biljon evrov, ki ga tratimo zaradi nepravilnih naložb. Ne vlagamo v otroke, ne vlagamo uh, v mlade in v javnem sektorju zapravimo veliko denarja kar tako. S tem denarjem bi lahko veliko storili za naše otroke in za mlade. Vprašanje ni, ali bomo lahko to storili. Vprašanje je, imamo dovolj politične volje, da bomo lahko premostili vrzeli. Prva vrzel je politična. To pomeni, da imamo razkol med tistimi skupinami, ki verjamejo v pravice in eh, v dožnost države, da spoštuje pravice in med tistimi, ki govorijo o ulaganju in da je to kritičnega pomena. Sedaj imamo veliko dokazov za to, da lahko um, naložbe prinesejo socialni in kapitalski dobiček, Če to dvoje združimo, bomo lahko vrzel premostili. Potem pa imamo še eno vrzel, razkol med javnim in zasebnim. Veliko krat menimo, da je odgovoren za blagostanje samo javni sektor. sektor. Ni. Mi, ni res. Mi imamo inštrumente za to, da lahko združimo oboje. Z večletnim finančnim okvirom lahko uvedemo veliko inštrumentov za povezovanje javnih sektorjev z zasebnim. Potrebujemo sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, z občinami, s tistimi, ki delajo na terenu. Tega ne bomo rešili, ne da bomo pritegnili vse deležnike. Najlepša hvala. Alicija. Najlepša hvala. Gospa Alicija Homsgimel iz skupine SND je naslednja. Hvala lepa. Potem, kar smo slišali, menim, da lahko rečemo, da se vsi strinjamo s tem, da je revščina eh, otrok eden največjih izzivov. Številke so jasne. Eden od eh, štirih otrok je ogrožen zaradi socialne izključenosti in eh, trpi zaradi pomankanja in revščine. Če do pomankanja pride v zgodnem otroštvu, bo ta otrok imel dosti manj priložnosti kasneje kot drugi. To je nedopustno. Kot dobro vemo, je Evropski parlament decembra leta 2018 sklenil, da moramo v ESS plus imeti postavko v vrednosti 5,9 milijona evrov za odpravljanje revščine. Odpravljanje revščine mora postati tudi eden od ciljev prihodnega proračuna Evropskega parlamenta. V petek smo videli pogajalski okvir za večletni finančni okvir, ki vseboje več rezov pri zelo pomembnih postavkah za napredek na socialnem področju. Smo zaradi tega lahko zaskrbljeni. ne vem, kako se bomo lahko soočili z izzivi na takšen način. Res je, da se morajo s tem soočiti vse države članice, vendar pa, če mi lahko prispevamo eh, eh, na evropski ravni, kajti gre za težave, ki jih imajo vse države članice, torej gre za vse evropski problem. Zato je to vprašanje za naše toliko bolj pomembno. Is, uh... Najlepša hvala. Gospa Fabiola Krguz iz Portugalske, naslednja. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi. Veliko veselje mi je, da sem lahko danes tukaj, da lahko sodelujem v tem projektu za mir, ki je še vedno živ, še posebej, ko govorimo ne o številkah, ampak o ljudeh še posebej o otrocih, ki predstavljajo našo prihodnost. Rada bi pozdravila tukaj komisarko za demokracijo in demografijo. Gre za zelo dobro zasnovano povezavo, kaj ti. Istočasno se namreč lahko borimo proti revščini in krepimo vključevanje in okrepimo našo demografijo. Jamstvo za otroke pomeni lahko zelo dober inštrument za doseganje ciljev na obeh področjih. Rada bi vprašala, če nameravate sprejeti ukrepe, zaradi velikih razlik, ki obstajajo na žalost v državah šencah med dečki in deklicami. Zanima me, kako boste vi rešili te razlike in če boste sprejeli tudi ukrepe na področju spolne usmerjenosti in spolne identitete, zato da bi se lahko očinkovito borili proti več vrstam nasilja, ki uh, jih opažamo v državah članicah nad temi otroki. Najlepša hvala. Hvala. Zadnji je še Kazmir Golojecki z Polske. Panie przewodniczący, wysokie prezydium. Gospod predsedojoči, gospod komisar, gospa komisarka, zelo nas zanima načrtovana pobuda jamstva za otroke. Hkrati pa me zelo veseli, da smo se z gospodom Šmitom lahko srečali tudi v polskem parlamentu in za ta sestanek se mu izredno zahvaljujem. Uh, Boj proti eh, revščini otrok je ena od prinosnih nalog polske vlade. Od aprila 2016 smo uvedli precej finančne podpore za družine z majhnimi otroki. To je del programa, ki ga imenujemo Družine 500+. In gre za največji finančni transfer polskim družinam od leta 1989. Program eh, Družina 500 plus si prizadeva izboljšati demografske razmere. Na polskem želi zmanjšati revščino med najmlajšimi in gre pravzaprav za naložbo človeški kapital. Še en program, ki je bil prav tako uveden na polskem, pa je program za uh, osebe stare od 7 do 20 let, ki so vključene v izobraževanje za invalide pa je, so ta sredstva na voljo do 24. leta. Tudi v tem programu eh, ponujemo podpor za boljši začetek v življenju. Imamo tudi pobude za boljši dostop do otroškega varstva za otroke mlajše od 6 let in tudi tu je zelo pomemben element naših politik. Družine in otroke pa podpiramo tudi uh, z kartico za velike družine. Na ta način podpiramo družine z več otroci, eh, ki so upravičene do določenih popustov v trgovinah eh, in na drugih mestih. Kartica za velike družine je zelo priljubljena med eh, družinami, in več kot 6500 eh, partnerjev sodeluje v tej schemi, ponujajo eh, različne oblike popustov in drugo podporo. Pa še nekaj bi izpostavil, gospe in gospodje. Vse to so pobude, ki se jim moramo posvetiti. Eh, hkrati pa se moramo ukvarjati tudi z internetom in spletnim nasiljem. Zelo sem vesel, da sem danes na tem srečanju. Hvala. Najlepša hvala. Hvala vsem sodelujočim v razpravi. Mislim, da je bila ta zelo plodna. Zahvaljujem se tudi obima predstavnikoma komisije za prispevka. Zavedamo se težav in vseh prispevkih, ki smo jih danes. Eh, slišali, eh, je jasno, da obstaja široka podpora pri reševanju teh eh, problemov. Res je pomembno, da naredimo nekaj, kar je pravzaprav logično, kajti kdorkoli se na novo rodi v ta svet, bi moral imeti enake možnosti, da je uspešen in da zaživi v družbi, ki je enakopravna in nudi enake možnosti in potencial za vse. Očitno je, da je pred nami še veliko dela, nedvomno bo še veliko govora o teh pobudah. Tudi sam osebno jih izredno podpiram in mislim, da se e, strinjamo, da bi komisija in vlade v vseh državah članicah morale e, se teh težav rešiti čim bolj resno, čim bolj kakovostno in da si zaslužijo našo podporo pri tem kaj ti vsi eh, si zaslužijo priložnost, da se enako kakovostno izobražujejo, eh, izkoriščajo svoj potencial in otrokom, ne glede na to, kje živijo, je potrebno to omogočiti. In prepričan sem, da bomo v bližnji prihodnosti to težavo tudi rešili. Tako, zdaj pa bi predal besedo nazaj uh, predsednici Duriš Nikolsonovi, ki bo uvedla drugi del današnjega srečanja, kjer bo govora o pravičnih minimalnih plačah. Najlepša hvala, gospod Mara. Zdaj prehajamo na drugi sklop, ki bo posvečen minimalnim plačam, ampak glede na dosedanje razprave se zdi, da bo to deloma povezano tudi z vprašanjem jamstva za otroke, kajti komisar Šmit je že povedal, da ukrepi, ki jih sprejemamo za starše, pravzaprav seveda koristijo tudi otrokom. Tako, za začetek kar dajem besedo komisarju Šmitu ki nam bo podal kratek uvod v to temo, torej v vprašanje pravičnih minimalnih plač. Izvolite. Ustrezne plače so ključne za zagotavljanje pravičnih delovnih pogojev in dostojnega življenjskega standarda za vse delavce v Evropski uniji. To je ustrezno izpostavljeno tudi v evropskem stebru socialnih pravic v šestem načelu. Minimalne plače, eh, kot jih eh, določa zakonodaja ali kot se določa v kolektivnih pogodbah, eh, so ključen element zaščite za ljudi z najnižjimi plačami. Minimalne plače prispevajo k zmanjševanju neenakosti pri plačah omogočajo, da so delavci ustrezno plačani, eh, spodbujajo k delu ter spodbujajo enakost med spoloma s podpiranjem udeležbe žensk na trgu dela. Pa vendarle, rezultati se med državami članicami in tudi znotraj držav članic predvsej razlikujejo. Razlike v plačah so se v številnih delih Evrope povečale. Delavci z nizkimi plačami so priča upadu kupne moči v primerjavi z drugimi skupinami. To je v nasprotju z evropsko obljubo o skupni blaginji in socialnem napredku, kar je v središču evropskega projekta. In ravno zato je predsednica von der Leinova napovedala, da bo predlagala pravni instrument, s katerim bo zagotovila, da bodo vsi delavci v naši uniji deležni pravične minimalne plače. V tem kontekstu Je komisija 14. januarja sprejela dokument, s katerim je sprožila prvo fazo posvetovanj s socialnimi partnerji o potrebi in morbitni usmeritvi evropskih ukrepov na področju minimalnih plač. Pobuda Evropske unije o pravičnih minimalnih plačah bi prispevala k povišanju kupne moči Eh, oseb z najnižjimi plačami po vseh državah članicah, kar bi spodbujalo popraševanje in ohranjalo zaposlenost in konkurenčnost. Drugič, eh, prispevala bi k konvergenciji na vzgor pri delovnih pogojih po državah članicah, ter bi ustvarila enake pogoje za podjetje na enotnem trgu. In pa tretjič, Zagotovila bi okrepljen zagon za izboljšanje minimalnih plač, ker bi podprla že obstoječa prizadevanja na nacionalni ravni. Za komisijo je jasno, da evropska pobuda ne bo določila enotne evropske minimalne plače. Minimalne plače ne morejo in ne bi smele biti enake po vsej Evropski uniji, kajti potrebno je upoštevati posledice za zaposlovanje in gospodarsko moč. Prav tako taka pobuda ne bo nikogar prisilila k uvedbi eh, zakonsko določene minimalne plače, zlasti v državah, kjer obstaja široka pokritost s kolektivnimi pogodbami. Ti sistemi ne samo, da Eh, na nje nova, nove določbe ne bodo eh, vplivali, ampak jih bo nova zakonodaja tudi zaščitila. Eh, s to pobudo bomo pravzaprav še okrepili kolektivna pogajanja tam, kjer so ta šipka in spodbujali bomo socialni dialog ter izgradno institucij ter socialnih partnerjev v vseh državah. Minimalne plače bi se torej še naprej določale ali preko kolektivnih eh, sporazumov ali preko zakonodaje ob spoštovanju vseh nacionalnih tradicij in avtonomije socialnih partnerjev. Sprožili smo prvo fazo posvetovanj s socialnimi partnerji. Po eh, tem, ko bodo ta posvetovanja končala, to bo konec februarja oziroma začetek marca, bo komisija potem preučila odzive socialnih partnerjev. Razen, če se bodo socialni partnerji eh, med seboj odločili za pogajanja, pa bo komisija potem sprožila drugo fazo posvetovanj, eh, v kateri se bo s socialnimi partnerji posvetovala o morebitni vsebini evropske pobude o pravičnih minimalnih plačah. Hvala very much, Commissioner, and now... Najlepša hvala, gospod komisar. Zdaj pa dobi besedo gospa Sterđani Biziu. Upam, da sem prav izgovorila vaše ime. Eh, gre za članico stalnega odbora za socialne zadeve Grškega parlamenta. Izvolite. Najlepša hvala. Gospe in gospodje, Najprej naj se zahvalim predsednici Evropske komisije gospe von der Leyen za zelo ustrezno pobudo, ki kaže, da se komisija zaveda dejstva, da mora Evropska unija zagotoviti pravične in dostojne pogoje življenja za vse delavce gre za nujno potreben instrument in prvi korak v smeri doseganja tega cilja, eh, torej eh, uvedbe minimalne plače. Širše pa upam, da bo pobuda prispevala eh, tudi k zmanjšanju razlike v plačah med spoloma. V Grčiji minimalno plač uh, zakonodaja ureja že od leta 2012. Od leta 2013 pa uh, je v veljavi sedanji sistem zakonsko določene minimalne plače, ki predvideva široka posvetovanja med socialnimi partnerji eh, in vlado ter tehničnimi in znanstvenimi strokovnjaki z različnih področji, uh, Eh, ki se ukvarjajo s socialnimi politikami in eh, delovnopravno zakonodajo. Po grški zakonodaji se znesek minimalne plače določa ob upoštevanju stanja grškega gospodarstva ter napovedi rasti. Eh, upošteva se tudi produktivnost, cene, konkurenčnost, zaposlenost. Eh, prihodke in eh, raven plač. Ta postopek eh, je bil prvič izveden eh, septembra 2011, končan pa je bil januarja 2019. Na koncu pa je bil sprejet ministerski sklep, s katerim je bila določena minimalna plača v višini 650 evrov. No, da bi bolje razumeli, kakšno kupno moč to predstavlja, naj povem, da poceni obrok v Grčiji stane 10 evrov, kot v Bulgariji, naprimer, v Luksemburgu pa je to 17 evrov. E, najemnina za majhno stanovanje znaša približno 300 evrov, v Bulgariji 270 evrov, v Luksemburgu pa enako stanovanje stane 1500 evrov na mesec. Eh, uporabljam ti dve državi za primerjavo, ker ima, so to državi z najvišjo oziroma najnižjo minimalno plačo v Evropi. Uh, Od leta 1998 do 2011 se je minimalna plača konstantno povečevala, zadnje povišanje pa se je zgodilo julija 2011. Marca 2012 pa eh, se je potem minimalna plača znižana za 22 oziroma eh, 32 odstotkov odvisno od starosti. To znižanje je bila posledica eh, Eh, eh, dožniške krize in programov fiskalnih ukrepov. No, znižanje eh, minimalnih plač v letu 2012 je predmet številnih razprav v Grčiji. Višina minimalne plače pa je seveda povezana tudi z različnimi socialnimi transferji, ki eh, se bodo kot posledica povišanja minimalne plače tudi ustrezno povišali. Eh, to povišanje bo vplivalo na približno 750 tisoč delavcev, ki prejemajo minimalno plačo kot polno zaposleni ali pa kot uh, zaposleni z. Uh, krajšim delovnim časom in prejemajo plačo v višini manj kot 500 evrov. Nova vlada je sicer naklonjena povišanju minimalnih plač, mora pa biti to vezano tudi na stopnjo rasti gospodarstva in na produktivnost gospodarstva. Vprašanje minimalne plače eh, je zaskrbljujoče na ravni vse Evropske unije. Eh, vedno je pa je to vprašanje povezano tudi z vprašanjem gospodarske rasti eh, ter eh, z reševanjem problema revnih zaposlenih. Grsko stališče na tem področju je, da bi potrebovali evropski mehanizem, ki bi omogočal nacionalnim zakonodajalcem določanje minimalnih plač. Grčija je država, ki eh, krepi demokratične procese in socialni dialog. Namen eh, oziroma cilj naših gospodarstv gospodarskih politik je, da bi vedno vsebovali tudi socialno komponento in zagotavljali zaščito delavcev. Seveda spoštujemo socialne tradicije in avtonomijo socialnih partnerjev ter svobodo pogajanj no. Eh, eh, bistveno je, da tisto, kar spreme Evropa, ne bo uh, preveč komplicirano in da bo v spredju učinek, ki ga bodo ukrepi imeli na vsakodnevno življenje delavcev. To je tisto, kar je bistveno. Uh, Najlepša hvala. Zdaj pa začenjamo razpravo med nacionalnimi in evropskimi poslanci. Imamo precej dolg seznam govornikov in nam zmanjkuje časa, ker moramo zaključiti ob sedmih. Bi vas lepo prosila, da se omejite pri svojem času, vsak ima na voljo največ minuto in pol. Se upravičujem, ampak ni drugih možnosti. Prva je gospa Ana Johansson, švedske, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Najprej naj povem, da eh, podpiram ambicijo Evropske unije komisije, da bi ustvarila enake delovne pogoje za vse. Eh, vendar pa eh, je potrebno pri vsem tem upoštevati tudi nacionalne kompetence oziroma pristojnosti. Komisija sama ugotavlja, da je minimalna plača pravzaprav v pristojnosti držav članic in da imajo te v rokah različne možnosti. Zato nas nekoliko skrbi razprava, ki je eh, uh, zdaj v teku. Bojimo se, da bi to vodilo v neko prisilno spremembo zakonodaje. Gre za ukrepe, ki bodo vplivali na celoten trg dela. Ko govorimo o plačah, tu obstajajo različni modeli, ki eh, na različne načine prispevajo k produktivnosti in konkurenčnosti posameznih držav. Vse skupaj je zelo kompleksno, ampak eh, modeli se zelo razlikujejo, zato smo proti sprejemu enotne direktive za vse. Eh, obstaja nadstrankarska podpora v švedskem parlamentu in vsi smo proti to vrstni direktivi. Bojimo se, da nas bo tam omejevala pri sprejemanju ukrepov po švedski delovni zakonodaji. Zato švedski parlament poziva k iskanju rešitev, s katerimi bomo dosegli skupni, skupni cilj, ampak tudi sprejemali smotene ukrepe za vso Evropo. Hvala lepa, gospa Garova iz Bolgarije. Najlepša hvala. Najlepša hvala, predsedujoča. Vprašanje minimalne plače je za Bolgarijo zelo pomembno. In to ne samo zato, ker so pred nami resni demografski izzivi, ampak tudi zato, ker želimo zagotoviti visoke življenjske standarde za vse v državi. In ravno zato smo v Bolgariji sprožili široko razpravo glede te pobude Evropske komisije in eh, nameravamo v času do novembra pripraviti svoj prispevek, tudi kar zadeva akcijski načrt za stebr socialnih pravic. Bolgarija sodi med države članice z najnižjo minimalno plačo, ta pa temelji na oziroma odraža potrebe gospodarstva, ter eh, tudi manevrski prostor, ki ga imajo delodajalci. Eh, jasno je, da minimalna plača prispeva k gospodarski rasti, da prispeva k povečevanju popraševanja na nacionalni ravni in k boljšim življenskim standardom. Eh, zdi se nam, da je vredno razpravljati o tej pobudi na evropski ravni, Eh, zlasti, ker bi s tem dosegli tudi večjo preglednost. Najlepša hvala. Johan Danielson iz Evropskega parlamenta je naslednji. Hvala lepa, hvala Nikolas za uvodno predstavitev. Imeli smo priložnost razpravljati o evropskih minimalnih plačah v preteklosti. Tudi s kolegi iz nacionalnih parlamentih smo že govorili o zadržanosti glede te direktive. Ampak speljal bi to razpravo v malo drugačno smer. Včeraj je bil v našem odboru predstavnik Eurofunda eh, in tisto, kar smo razbrali iz te razprave, je, da ljudje, ki eh, so najbolj ogroženi, Eh, zaradi revščine so tisti, ki delajo neprostovoljno krajši čas, eh, ki eh, so na začasnih pogodbah ali imajo drugačne atipične pogodbe. Kaj torej lahko ukrenemo? skupaj s to pobudo za minimalne plače, da bi zagotovili, da bo večina prebivalstva v Evropi imelo možnost eh, delati z poln delovni čas uh, za nedoločen čas, kajti očitno je povezava med atipičnimi pogodbami in revščino uh, zelo močna. Najlepša hvala, gospa Mara Kalista z Romunije. <clears throat> Najlepša hvala, predsedajoča. Romunija eh, eh, z veseljem pričakuje odločitve na evropski ravni na tem področju. Pomembno je, da upoštevate eh, Eh, nacionalno avtonomijo, kajti eh, vsaka država ima svoje specifike. V Romuniji imamo regulirano minimalno plačo na podlagi sklepa vlade, ampak sprašujem se, kaj se zgodi, kadar eh, socialni partnerji se ne uspejo sporazumeti. To se včasih zgodi kaj se zgodi, kadar ne uspejo izpogajati nekih pogojev, ki bi bili spremljivi za vse, bi v takem primeru morali sprem, razmišljati o nekem zakonskem predlogu, ki bi eh, določal minimalno plačo na podlagi ekonomskih kazalcev, kot je produktivnost ali gospodarska rast. Kaj ti konec koncev mora biti rast eh, minimalne plače vezana na gospodarsko realnost v vsaki državi. Naj izpostavim, da naprimer v Romuniji majhna in srednje velika podjetja zagotavljajo 58 odstotkov BDP, zato, je, zato je zelo pomembno vedeti, o kakšni rasti minimalnih plač govorimo na podlagi katerih kazalnikov, zato da to ne bo uničilo zasebnega sektorja. Hvala. Uh, Hvala lepa. Hvala lepa. Komisija razpravlja o tem okviru minimalne plače po državah članicah EU. Malta že ima obvezno minimalno plačo za vse delavce. Leta 2017 je potekala revizija te minimalne plače in socialni partneri smo se dogovorili, da je delavci ne smejo imeti minimalne plače več kot eno leto. Po enem letu je treba dvigniti njihove plače, torej te osnovne plače. Torej obstaja zakon o minimalne plače, ampak um, delavec ne more biti na minimalne plače več kot eno leto. Že pet let zapored smo povišali to minimalno plačo in po drugi strani tudi nismo povišali naših davkov. In še nekaj. Pri invalidnih osebah obstajajo ustrezne scheme tudi za te ljudi. Tudi ti se lahko pridružijo trgu dela. In to smo dosegli z našimi programi in schemami. Imamo pa tudi manjše število. Teh ljudi s posebnimi potrebami pa vseeno morda res nimajo možnosti za dostop do trga dela, ampak še vedno potrebuje dostojanstvo. In tudi tem ljudem bomo dali minimalno plačo, zato ker želimo, da živijo dostojanstvo. Torej, če imajo res um, hudo invalidnost, bodo te osebe dobile nadomestilo, ki dosega minimalno plačo. To je zelo pomembno. Minuto in pol smo rekli, sedaj pa dve, pa dvanajst. Res mi je žal, gospa Bešov. Amen. Evropski parlament. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Lepo je, da smo povezali dve temi. Revščina otrok in minimalna plača. Jasno je namreč, da sta ti dve temi tesno povezani. Če bomo imeli preniske plače, bomo imeli vedno revne otroke. Zato se nam zdi zelo pomembno, da je komisija toliko, da pogumna, da lahko to povezuje. Imeli smo strategijo 2020, kjer smo želeli doseči nično stopno revščine. To nam ni uspelo, revščine je celo več. Sedaj želimo uvesti schemo za otroke, vendar pa smo slišali tudi, da obstajajo države z različnimi stališči. Imamo države, ki kjer je veliko revnih, ki so zaposleni. Imamo pa države, kjer imamo zelo močne sindikate in kolektivne pogodbe. Torej, pomembno je, da krepimo kolektivne pogodbe, ne samo v tistih državah, kjer so kolektivne pogodbe že tako ali tako zelo pomembne, ampak tudi drugod. Minimalne plače namreč so najnižja stopnja. Dobre plače potrebujemo v Evropi, ki je ena najbogatejših celin v, v, na svetu in zato želimo to okrepiti. Ne smemo dopustiti, da minimalne plače potiskamo navzdol, tako kot se je zgodilo v Grči, ampak želimo poskrbeti zato, da vsakdo, ki dela v Evropi, lahko od svojega dela tudi živi. Azila Barca z Mačarske, prosimo. Hvala lepa. Mačarski parlament spremlja posvetovanje komisije o pravični minimalni plači. Upam, da bo komisija spoštovala. Torej, kolektivne pravice, socialne standarde in pa nacionalne pogoje. In upamo, da bodo tudi mađarski kolegi sodelovali v tem posvetovanju. V zadnjih desetih letih se je minimalna plača um, ljudi podvojila, sploh za tiste, ki so končali vsaj srednjo šolo ali pa višjo šolo. In uh, imamo zelo majhne razlike, ene izmed najmanjših v Evropski uniji. Imamo pa določene težave glede pravne podlage in pa glede pristojnosti socialnih partnerov v zvezi s tem celotnim postopkom. Pa še nekaj bi rad podaril. Komisija bi morala poštivati tudi rezultate teh posvetovanj in mora praviti poglobljeno oceno učinka. Vsi vemo, da v trenutnih gospodarskih razmerah plače po EU nasplošno rastejo tudi brez posega na Evropske komisije. Sploh v novih državah to velja. To lahko tudi preberemo v skupnem poročilu o zaposlovanju. In še nečesa ne smemo pozabiti. Pravila so raznolika glede minimalne plače po državah in to je nacionalna pristojnost. Gospa iz Evropskega parlamenta, gospa Ždanoka. Sprejeval Jance, eh, ljudi da ocenje. V skupini GUE se trdo borimo za to, da bi dobili najnižji skupni prihodek v Evropi. V resoluciji iz aprila leta 2019 smo tudi o tem govorili, o minimalni plači. Gospod Schmidt, želimo si, da bi komisija, ko bo preučevala vprašanje minimalnih plač, ne pozabi na evropsko raven, kajti boj proti rešini otrok ni tako zelo povezana z minimalno plačo. Ko govorimo o minimalnih plačah, smo zaskrbljeni zaradi tega, da ker smo slišali, da boste glede tega upoštevali poprečno plačo, vendar pa bomo o tem še veliko razpravljali, sem prepričana. Hungary, Gospod Laslovari, Mačarska, prosim. Šutiste,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 podlaga za te pobude je lahko močno gospodarstvo. Ampak takšno gospodarstvo lahko dosežemo samo, če bomo tudi spolnili ustrezne socialne pogoje. Vajništvo ter pa usposabljanje delavcev zelo vpliva na moč gospodarstva. Na Mačarskem imamo 4,4 milijone oseb in 3,1 milijona ima plačo, ki je um, nižja od evropskega popreča. Torej, takšni ukrepi um, so nam všeč. Prav tako imajo določene druge države že izkušnje na področju minimalnih plač in po našem mnenju je ta pobuda minimalnih plač uh, dobra. Še posebno pa je pomemben dialog s svojimi partnerji, z interesirimi stranmi, vladni partnerji, socialni partnerji. Želimo si izmenjavati izkušnje, to je zelo pomemben dosje za vse nas. Ob sedmih morajo tolmači oditi, pa še veliko se vas je prijavilo k besedi. Torej, 21 nagovorca sedaj, minuto 20. Gledajte, ni moja krivda, ampak tako pa če. Ozlem Demirov iz Evropskega parlamenta je naslednji, prosim. Uzme naslednja. Peša socialča. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. E, socialna listina v Evropi, v, v Evropske unije vsebuje četrti člen, kjer piše, da tisti, ki so zaposleni, morajo prejemati temu ustrezno plačilo in da morajo od tega plačila tudi živeti. vendar pa se je skazalo, da tisti, ki delajo, imajo zelo nizke plače in da je minimalna plača eh, določena 60 odstotki povprečne plače v Evropi. In zato so tisti, ki delajo za minimalno plačo, um, tiste osebe, ki so podvržene tveganju revščine. Torej, ni dovolj, da uvedemo skupno minimalno plačo. V državah članicah eh, je večina takšnih, ki poznajo minimalno plačo. V Nemčiji je ta minimalna plača tako zelo nizka, da trpijo revščino, če ne prej, pa takrat, ko se upokojijo. Zato je prav, da razpravljamo o pravičnih minimalnih plačah, da sprejmemo jasne opredelitve, s katerimi bi lahko zaščitili naše državljane pred revščine. Evropska unija ne sme sprejemati plačne politike, zato ne gre. Gre za to, da poskrbimo za dobre življenjske razmere in dobre življenjski standard v Evropski uniji. Gracias. Gospod Dora Frandis, Evropski parlament. Mm, Najlepša hvala. Govorila bom kot poslanka, vendar pa tudi kot španka. Glede na to, da Španija ni poslala nacionalnih poslancev, ker parlamentarni odbori še niso usestavljeni. Sedanja sozrečna vlada, ki se je povezala z levico, se je zavezala, da bo povečala minimalno plačo. Minimalno plačo določa namreč vlada v Španiji. In eh, vlada se je obvezala, da bo minimalno plačo postavila na 60 odstotkov poprečne plače. In eh, dogovor so dosegli tudi sindikati in delodajalci. Minimalna plača, ki jo določa vlada, je seveda lahko tudi znižena, če pride do spremembe v vladi. Zato je nujno potrebno, da dobimo evropsko zakonodajo, s katero bi zagotovili, da imamo dostojno minimalno plačo. Ne bomo izkorenili revščine samo z minimalno plačo, vendar pa je to nujen predpogoj za to. španski socialisti zato zagovarjamo pobudo, s katero bi zagotoviti kolektivno pogajanje in močni položaj za delavce in pa tudi, da bi zajamčili dostojne plače v vseh državah članicah. Denis Radke, European Parliament. Denis Radke, Evropski parlament. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Herr Kommissar. Gospa predsedujoča, gospod komisar, eh, prevzeli ste zelo težko nalogo kaj ti vprašanje minimalne plače eh, je vprašanje, ki buri duhove. In eh, zelo težko je vprašanje, torej v prvem mesecu že pripraviti predlog, tako kot od vas zahteva vaša šefica. Zelo pomembno je, da se skupaj lotimo te težke naloge in zaslužite si seveda vso našo podporo. Slišali smo kolege iz nordijskih držav, vem, da ima glede tega veli zelo veliko. Um, pomislekov. V Avstriji imamo sistem, ki zelo dobro deluje in zaskrbljeni smo zaradi posledic, ki jih ima lahko nov sistem tudi na našo državo. Torej, ni prav, da gledamo samo tiste, ki kjer zadeve delujejo, ampak tudi, da pomislimo na tiste, kjer stvari ne delujejo. Zato pozivam tiste, ki živijo v državah, kjer zadeve delujejo, da sodelujejo in da vzpostavimo partnerstvo. Um, vi ste zadnji, res mi je žal. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod komisar, rada bi pozdravila vse pobude, ki so usmerjene v več socialne Evrope. Socialna Evropa je nujna, če želimo zaščititi najbolj ranljive, predvsem tudi otroke, o katerih smo govorili prej, prav tako pa, če želimo večjo socialno pravičnost med zaposlenimi v državah članicah. In včasih tudi zato, da bi zagotovili bolj pošteno konkurenco na evropskem trgu. Komisija se je odločila za to, da se boste osredotočili na minimalno plačo. Res to bo težka naloga. To smo slišali tudi danes. Vemo, kakšna so različna stališča tudi v parlamentu tukaj. Na eni strani moramo spoštovati subsidijarnost in pa nacionalne specifične pokoje, potrebujemo pa tudi evropsko pobudo po drugi strani. Imam enostavno vprašanje za vas. Ali razmišljate še o drugih mehanizmih za to, da bi prišli do večje socialne konvergence, torej večjega približevanja, ki bo potem tudi lažje izvedljivo v praksi. Hvala. Hvala lepa. No, mislim, da vsi vidimo te povezave med pravično minimalno plačo na evropski ravni in pa na drugi strani otroškim jamstvom. Vsi se strinjamo, da potrebujemo jamstvo za otroke, ampak se pa ne strinjamo, da potrebujemo evropsko minimalno plačo. To je res velik izziv. Gospod Šmit, res eh, celata komisija, um, velik izziv je pred vami, veliko sreče in uspeha. Imam pa še dve obvestili za konec. Upam, da bodo tolmači to prevedli. Namreč kot prvo, v Evropsko um, hišo zgodovine vas bodo pospremili, dragi kolegi. In še nekaj, prosim, vzemite vse seboj, kajti ko boste zapustili to stavbo, ni več poti nazaj. In zato prosim, da vzemite svoje stvari seboj. Thank you.